Um, as a Swede, I could say an extra uh, thank you to that. Kot švedinja lahko rečem hvala za vaše besede. Predvsem pa hvala vsem poslancem in poslankam za zanimiva vprašanja. Hvala gospod Dombrovski za vaša, vaše odgovore. Sedaj pa vam dam pet minut za kratko zaključno izjavo. pet minut, torej do zaključka tega sestanka. Izvolite, beseda je vaša. So, uh, of... Spoštovane poslanke in poslanci, drage kolegice in kolegi, najprej bi se vam rad zahvalil za to priložnost za izmenjavo mnen v zvezi s številnimi vprašanji, ki sem jih prijel in ki zahtevajo še nadaljne delo. Vsekakor sem pripravljen zelo tesno sodelovati z Evropskim parlamentom, saj sem tudi sam evropski poslanec. In želim se, da skupaj pogledamo, kako se lahko zoprestavimo izzivom. Dogujem vam še en odgovor ki ste me ga vprašali in sem prejel kritike, ker ga nisem mogel odgovoriti v roku dveh minut v zvezi z napakami v Latviji pri spopadanju s krizo. Mislim, da nekaj odgovorov najdete tudi v priporočilih za države za Latvijo. Številne, številna področja so, kjer so priporočila, recimo tudi na energetskem področju, ki, zelo, ki ima zelo velik geostrateški pomen. Potem so tu priporočila v zvezi z spremembo obdavčitve, krepitvijo pravosodja, pri tudi reševanju vprašanj nesolventnosti. ta priporočila so pokazala na določene pomakljivosti, ki bi jih morala Latvija obravnavati in upam, da bo nova vlada, ki jo pravkar oblikujemo, saj smo imeli pred dvema dnevoma volitve, torej da bo nova vlada pripravljena tudi se lotiti teh priporočil in da se bo lahko lotila tudi teh zelo resnih izzivov, s katerimi se Latvija sooča. Kar se tiče dela novega komisarja, moram, oziroma nove komisije, moram spostaviti, da gre za novo strukturo, torej ni še vse natančno izpiljeno do najmanjše podrobnosti, ampak po posvetih z kandidati lahko rečem, da uh, smo pripravljeni sodelovati kot ekipa, saj tako tudi moramo delati. Uh, saj tudi kandidati za komisarje seboj prinašajo različno politično ozadje. Vendar pa moramo priti do rezultatov, s katerim bo Evropa napredovala in moramo se ukvarjati z vprašanji, ki ljudi dejansko skrbijo. To je vprašanje gospodarske rasti, zaposlovanja, regionalnega razvoja in evropskega ekonomskega in socialnega modela. Torej še enkrat hvala lepa za to zaslišanje in veselim se že tesnega sodelovanja tudi v prihodnosti. Hvala lepa. Še nekaj pripomb v zvezi z nadaljnim postopkom. Skupna ocena s predsednikom Ekona in koordinatorji bo potekala ob 19. uri v dvorani ASP. 3G2. Tu bomo skušali poštevati vse posamezne pomislike tudi v pismu, v evalvacijskem pismu. In osnutek na podlagi današnje razprave bo krožil tudi, bomo razširili tudi danes zvečer. O, do 9. 7. oktobra lahko pošljete priporočila oziroma pripombe in samo en koordinator iz skupine je kontaktna oseba za pripombe. In koordinatorje prosim, da pridejo sem, da se bomo lahko pogovorili o tem, kaj bomo sedaj naredili v odboru za zaposlovanje. Torej, koordinatorji odbora za zaposlovanje, prosim, če pridete k meni. Hvala, gospod Dombrovski, hvala vsem poslankam in poslancem, članom obeh odmorov, odborov ki so zastavili zelo inteligentna in zanimiva vprašanja. Hvala.